imamo z dnevnega reda. S tem je dnevni red za ta teden potrjen. Zdaj pa začenjamo s prvo vsebinsko točko na dnevnem redu in sicer poročilo gospe Lare Komi o evropski standardizaciji. Beseda dobi najprej gospa poročevalka Lara Komi. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi smo pri zaključku razprave in eh, pri končni potrditvi dogovora o tem pomembnem poročilu. Osebno me zelo eh, veseli, da smo bili tako uspešni pri opravljanju dela skupaj z vsemi poročevalci v Senci in tudi z vsemi, ki so sodelovali od komisije eh, do sveta. Skupaj smo prišli do tega zelo dobrega rezultata. Prav tako nam je uspelo potrditi enega najpomembnejših dosjejev na področju notranjega trga. V manj kot eh, letu dni od začetka prve obravnave moram reči, da je to velik uspeh za Evropski parlament. Uspelo nam je resnično prispevati k dokončnemu oblikovanju besedila te uredbe. Tako da mislim, da bo parlament pa vsem skupaj še močnejši in to je zelo pomembno za to institucijo, za to institucijo, ki resnično predstavlja evropske državljane. In pripričana sem, da nam bo to dalo še več eh, zagona v prihodnje. Dovolite, da se dotaknem še nekaj konkretnih eh, elementov glede te uredbe. Kot prvo, predsednik prekinja. Oprostite, nihče ne sliši in ne more razumeti gospe poročevalke zaradi hrupa v dvorani. Če ne želite sodelovati v razpravi, vas prosim, da dvorano zapustite brez hrupa. Samo trenutek, gospa Komi, prosim. Izvolite, kolegica. Hvala lepa, predsednik. Torej, kot rečeno, na kratko mi dovolite, da izpostavim nekaj specifik glede te uredbe, ki po mojem mnenju dobro kaže na pomen teh sprememb. Namreč z uvedbo te uredbe, se bomo osredotočili predvsem na enotna načela, ki bodo eh, prostovoljna in temeljena na nacionalnem eh, delegiranju. Naš namen sicer ne bil, da bi popolnoma na glavo postavili sistem, ki deluje in ki je eh, deloval dokaj dobro. Hoteli smo samo opozoriti na nekaj sprememb, ki so potrebne za to, da bo ta sistem bolj demokratičen in bolj konkurenčen na evropski ravni in tudi na mednarodni ravni. Prav tako smo zagotovili bolj učinkovito sodelovanje deležnikov in tistih, ki jih ta problematika še posebej zanima na ravni javnosti. Gre torej za zelo pomembno tematiko. Gre za demokracijo in mislim, da je to pomembno, saj zagotavlja standarde vsem vključenim. Gre za standarde glede dostopa do trga, Eh, gre za standarde, eh, ki jih morajo spoštovati javni organi in javnost eh, kot takšna. Gre torej za to, da se zagotovi preglednost na vseh ravneh in zato je pomembno, da imamo sistem obveščanja, sistem notificiranja, po katerem se deležniki lahko registrirajo in, se, in si na ta način zagotovijo eh, samodejno obveščanje. To je pomembno tako za podjetja, kako tudi za javne organe. Pomembno pa je, da javne organe nasplošno vključimo v zakonodajni in eh, upravni postopek. Še bolj pa moramo poskrbeti za mala in srednje velika podjetja, da bodo ta lahko enostavneje sodelovala v teh eh, procesih. To je to, eh, kar resnično spodbuja ta uredba na nacionalni ravni. Kajti MSP je ravno zato, ker to so majhna podjetja, ker imajo svojo specifiko, Eh, se soočajo tudi z večjimi težavami, kar zadeva vključenost v ta sistem. Eh, konec koncev pa MSP-ji predstavljajo temelj našega evropskega gospodarskega sistema in zato moramo zagotoviti to reprezentativnost. Pomembno je, da vse skupaj poteka od eh, spode na vzgor. Potrebujemo več usklajenosti med različnimi ravnmi, torej nacionalna raven, evropska raven in druge in eh, prav tako moramo zagotoviti boljšo povezanost z mednarodnim sistemom. To je eden od naših eh, ciljev. Pomembno je, da Evropska unija zagotavlja lastne standarde in da jih uveljavljamo tudi na mednarodni rani, da naši standardi postanejo univerzalni standardi. Imamo že kar eh, plodni dialog z ZDA, eh, misija odbora za mednarodno trgovino je že odpotovala v Washington, kjer je eh, Eh, potekal dialog na to temo. Prav tako, ker zadeva informacijsko in komunikacijsko tehnologijo, moramo poskrbeti za to, da nam ne bodo usidevali standardov odzunaj. To seveda pomeni eh, ogromno dela za komisijo, ampak eh, vendarle pomembno je, da imamo zdaj fazo posvetovanja, preden komisija sama odloči o tem, ali se bo osredotočila na to ali ono tehnično plat posameznega vprašanja. Tako da mislim, da je parlament vse skupaj poenostavil, tako upravno kot finančno. Zagotovili smo tudi visoko raven transparentnosti. Na spletni strani komisije naj bi se objavljal tudi seznam harmoniziranih standardov, ki se bo sprejemal in potrjeval po sistemu ugovorov. Ne bi zdaj šla v preveč tehnikalje glede tega vprašanja, kajti zadeva je zelo zapletena, zelo uh, strokovna. Uh, Eh, prav tako pa bi rada pustila še kaj časa drugim za razpravo. Hvala lepa, spoštovana poslanka Komi. Besedo ima komisarka Redingova. Izvolite. Spoštovana gospa predsedujoča, poslanke in poslanci, najprej čestitke poročevalki Lari Komi in pa članom odbora za notrni trg in varstvo potrošnikov, še posebej predsedniku Malcolmu Harborju za odlično opravljeno delo. Uh, Vsi veste, da je standardizacija eden ključnih inštrumentov, na katerem sloni evropsko gospodarstvo. Sodelovanje med eh, industrijo, uporabniki, eh, javnimi organi in organizacijami za standardizacijo pri pripravi standardov je tisto, kar je odločilno prispevalo k enemu največjih dosežkov Evrope in sicer notrni trg, o čemer se nedvomno vsi strinjamo. Standardi igrajo ključno vlogo pri krepitvi konkurenčnosti evropskih podjetij prav tako spodbujajo dostop do globalnih trgov, obenem pa zagotavljajo tudi povezljivost, interoperabilnost, ki je ključnega pomena za razvoj novih proizvodov in storitev. Za mala in srednje velika podjetja so standardi ključ do ohranjanja in privabljanja novih potrošnikov. Prav tako standardi krepijo zaupanje eh, in zadovoljstvo v, z uh, trgom in storitvami in proizvodi, ki jih ta ponuja. Ravno zato se morajo standardi prilagajati družbenim spremembam, s katerimi se soočamo, globalizirano gospodarstvo, potreba po trajnostnem razvoju, eh, konvergiranje tehnologij, zaščita potrošnikov, izboljšanje dostopnosti in eh, vključenosti invalidnih oseb in eh, starejših. V ta namen je komisija sprejela svežen o standardizaciji junija 2011 in veseli me, da Evropski parlament zdaj obravnava sprejem zadnjega elementa tega svežnja in sicer uredbo o evropski standardizaciji. Ta uredba bo pripomogla k reševanju treh težav. Najprej hitrost obvezne standardizacije načrtovanje in eh, transparentnost mandata komisije, s katerim Evropske organizacije za standardizacijo eh, zahtevamo za pripravo standardov v podporo naše zakonodaje in politikam, je nekaj, kar bomo izboljšali z elitnim delovnim programom in tudi s pomočjo finančnih spobod. Kot drugo, vključevalnost evropske standardizacije. Vključevanje evropskih deležnikov je trenutno prenisko, preslabo in s pomočjo te uredbe bomo njihovo zastopanost, njihovo reprezentativnost izboljšali, torej reprezentativnost MSP-jev in drugih deležnikov, tako na nacionalni kot na evropski ravni. Tretji element pa zadeva javna naročila. Kot veste, številni standardi z področja IKT, ki naj bi zagotavljali medsebojno povezljivost, niso standardi, ki bi jih pripravljala Evropska organizacija za standarde, temveč eh, globalni eh, forumi in konzorciji. In ti standardi ne sodijo v naše kategorije standardov, na katere se lahko sklicujejo javni organi pri javnih razpisih. S to uredbo bomo uvedli postopek eh, ocene, na podlagi katere bodo javni organi lahko uporabljali specifikacije z področja IKT na področju javnih naročil pod pogojem, da izpolnjujejo kriterije, eh, ki temeljijo na načelih Svetovne trgovinske organizacije. Prav tako ta uredba omogoča, da Unija še naprej uporablja standardizacije, standardizacijo z področja storitev, kar zadeva harmonizirane storitve. Komisija, kot številni poslanci v eh, parlamentu obžaluje odločenost sveta, da nalaga zelo zbirokratiziran postopek komitologije za mm, mandate, kar je po našem mnenju neopravičeno, prav tako bo to zmanjšalo učinkovitost sistema, saj gre za časovno zelo potratni postopek. Zato bomo v polni meri uporabili klauzulo o pregledu, ki jo je na srečo vključil parlament, da se na ta način izognemo vplivu komitologije na te mandate ravno zato, da bomo lahko v roku dveh let podali morebitne nove predloge. Kljub temu pa, glede na to, da večina ključnih elementov prvotnega predloga ostaja eh, v tem dokumentu in v duhu kompromisa, prav tako pa zato, da bi omogočili dogovor v prvem branju, komisija lahko sprejme besedilo, kot sta ga potrdila parlament in svet. Grazie, commissario. La parola... Hvala lepa, gospa komisarka. Sedaj pa ima besedo gospod Gerek iz eh, odbora za industrijo, raziskave in energijo. Prosim. Pani predsedujoča, pa... gospa predsedujoča, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Normativne zahteve, kar zdaj proizvode, storitve in eh, postopke, naj bi izboljšali kakovost Eh, prav tako pa tudi zdrave in varnost potrošnikov. Tehnološki napredek pa seveda ostaja hitrejši od eh, sprejemanja novih standardov, kar pomeni težave na trgu. In eh, hitro pripravljanje in sprejemanje standardov bo olajšalo delo na trgu, interoperabilnost in na ta način tudi izboljšalo konkurenčnost. Velikega pomena je tudi odprava eh, obejitev za proizvode in storite med državami. Standardizacija je proces, kjer poleg evropskih institucij ostajajo pomembne tudi nacionalne institucije za standardizacijo. Vendar pa so predlogi komisije v zadnjem času eh, žal takšni, da ne uporabljajo nacionalnih eh, organov standardizacije. Zato menim, da bi bilo pomembno, da izboljšamo sodelovanje na ravni Center EU in pa nacionalni organi. Hvala lepa. Ja, Hvala lepa. Sedaj pa govorci v imenu političnih skupin. Začeli bomo z poslancem Švabo za štiri minute v imenu EPP. Predsedujoča, gospa podpredsednica, kolegice in kolegi predlog za evropsko standardizacijo je nekaj, o čemer smo že veliko krat eh, govorili v tem zboru in mislim, da bomo ob koncu tega procesa kljub upravičenim eh, pripombam gospe Reding lahko rekli, da je Evropski parlament tukaj dosegel dober rezultat skupaj z aktom za podjetja. Mislim, da lahko vsi čestitamo kolegici Komi. Kot prvo nam je sedaj uspelo doseči, da to, kar smo večkrat zahtevali v preteklosti, torej, da potrebujemo več uredb kot pa direktiv, ki jih je treba potem še prenesti, torej ta zahteva je postala realnost. Drugič nam je z, njo, s tem tekstom in pri tem dosjeju, ki je bil spred v trialogu, uspelo tudi okrepiti pravice Evropskega parlamenta. Kajti v preteklosti je bilo tako, da je le svet kot ustanova us, lahko ustavil predloge za standarde, um, pri tem pa predlogu pa bo sedaj tudi Evropski parlament imel to možnost, da predlaga standarde in da tudi ustavi predloge za standarde, če gre naprimer za preprečevanje kaznjivih dejanj pri gradbenih načrtih. To vemo, da je v določenih državah privedlo do kritičnih točk v nekaterih državah članicah. Ta predlog uredbe pa zasleduje tudi in upošteva tudi gospodarske cilje Evrope, zagotavlja, da bodo harmonizirane norme in standardi še naprej eh, relevantni za trg, potem, da se zagotavlja tudi udeležbe vseh zainteresiranih strank strani, ki bodo torej lahko spremljale celoten proces standardizacije, potem potrebujemo tudi oziroma imamo že sedaj tudi sistem obveščanja tretjih, ti standardi se morajo uveljaviti v družbi in tudi družba jih mora sprejeti. In s tem, predlog, s tem predlogom lahko zagotovimo, da se bo tudi organe, Uh, upoštevalo in da bodo organi imeli celoten dostop v procesu standardiziranja in majhna in srednje velika podjetja bodo imela tudi tukaj poln dostop do krajine standardiziranja, torej tudi njihovi interesi se bodo odslej v celoti upoštevali, kar v preteklosti ni bilo vedno tako. Kolege in kolegice, seveda je to le eden od dvanajstih osnovnih ukrepov iz akta za notranji trg, tako da zdaj ne smemo dajati vtisa, da s tem pravzaprav postavljamo mejnik za MSP-je. Gre za en delček strategije, ki jo vsekakor moramo eh, zastopati resoluciji o aktu za notranji trg dva. In vsi ukrepi, ki jih moramo tukaj in želimo tukaj še sprejeti za MSP, upam, da bodo tudi ti ukrepi torej še v prihodnje doživeli eh, podporo parlamenta. Hvala. Hvala lepa za skupino socialistov in demokratov. Gospa Šalde Moze, tri minute. <clears throat> Eh, eh- Hvala lepa, gospa predsedujoča voljivcev sem pojasnjevala, kako se pravzaprav uh, sprejemajo standardi, kakšen je proces standardiziranja in pravzaprav pojasnila niso preprosta. Delo na področju standardizacije je pravzaprav pomemben uspeh uh, za evropsko družbo, kajti brez standardov bi bilo življenje za nas vse veliko teže. Naprimer, Ko govorimo o ključkih USB, kateri eh, pri, pri pomočki so primerni za to in tako naprej, o, o, veliko je področji, ki so na ta način urejena tudi o žarnicah, o utičnicah in tako naprej. Torej, standardi so zelo pomembni za to, da lahko tudi zajamčimo gotovost proizvodov na evropskem trgu. Uh, Eh, to velja tako za, eh, za varno živila, kot tudi za igrače in tako naprej. Zato je pomembno, da tukaj eh, pregledamo našo zakonodajo in da preverimo že obstoječo zakonodajo o standardizaciji in jo prilagodimo. To je zelo pomembno, da razumejo tudi naši potrošniki, s tem pa želimo olajšati tudi seveda delovanje naših podjetij. Tukaj bi želela izpostaviti tri pomembne točke tega predloga. Namreč prvi vrsti gre za to, da smo s tem predlogom zagotovili večjo preglednost. Ta postopek spremanja zakonodaje je vsekakor tak, ki to podpira. Hkrati tako pa je pomembno, da z njim zagotavljamo tudi večjo udeležbo v procesu standardiziranja. To je bilo odločilnega pomena za našo politično skupino SND, eh, tako da lahko v ta proces vključimo tudi druge nevladne organizacije in zainteresirane strani, ki bi želele sodelovati pri tem delu eh, in oblikovanju standardov. Pa še nekaj bi izpostavila. Gre za to, da poskrbimo za to, da delujemo na odprt način in da izvajamo naš politični mandat. Gre tudi za pristojnosti držav članic pri vseh vprašanjih, gre za pomembna načela, za socialno varnost, za zdravstvene sisteme. Vse to je treba obdržati in ohraniti. Naši predlogi sprememb so privedli k temu, da smo ustrezno zaščitili in uh, zagotovili pristojnosti držav članic. Gre za položaj, kjer imajo uh, dobiček in koristijo tega vsi delavci, podjetja delo, uh, in uh, delodajalci. Vsi bodo imeli koristi od uh, te prenovljene zakonodaje, ki bo preprostejša in tudi omogočila hitrejše postopke. Resnično iskreno čestitam evropskim podjetjem, potrošnikom in tudi um, evropskim delavcem, kajti vsekakor bo s to zakonodajo naš svet varnejši. Da... Sedaj bom dala besedo spoštovanemu Mandrsu v imenu skupine Alde. Vendar pa ga ni tukaj, zato bom dala besedo kolegici Rjule za tri minute, ki bo govorila v imenu zelenih. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zelo kratka bom in se bom sredotočila na bistveno. Standardi so pomemben instrument, omogočajo skupen tehnični jezik, skupno tehnično osnovo, bazo na notranjem trgu, so dober instrument za inovacije in za spodbujanje trajnostnega razvoja. Evropski pristop se je pri tem uveljavil in v času evropske gospodarske krize moramo biti zelo previdni pri modernizaciji instrumentov, da ne ogrozimo njihove vsebnosti vsebine. Mislim, da nam je pri standardizaciji to uspelo. Zagotovili smo udeležbo MSP-jev in pomembnih družbenih skupin, njihovo udeležbo smo okrepili in s tem izboljšali tudi sprejemanje standardov. In to smo storili brez, ne da bi ogrozili strukturo tega procesa, ki že temelji na podjetjih in ki uh, bi se ogrozila tudi stroške. Uh, od pravica udeležbe MSP-jev, naravovarstvenih organizacij in drugih, bi vse, vsa ta udeležba bi lahko bila še širša, ampak kljub temu podpiram ta kompromis. Eh, razširili smo tudi standarde na področju storitev, še zlasti, kar gre za industrijo in IT sektor. To, ta je zelo pomembno področje standardizacije. Na področju storitev pa je zelo pomembno, da ne o, ogrozimo kreativni potencial eh, svobodnih poklicev. Tudi dejavnik stroškov je pomemben pri standardizaciji, zato potrebujemo standarde le tam, kjer so ti standardi pomembni za trg in uh, eh, večkratno oziroma večslojna uh, uh, opora oziroma tukaj um, Eh, podlaga je tukaj bistvena. Prav tako pa moramo tukaj dati signal Evropskega parlamenta, ki je jasen. Ne želimo sprejemati zakonodaje prek zadnjih vrat. Vse skupaj je dober kompromis in naša politična skupina bo jutri podprla ta predlog. Hvala. Grazie. Najlepša hvala za skupino EKR. Kot za smik za minuto. Kožušnik Edvard za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Današnji vihodisko, jak uspet globalni konkurenc. Današnji svežen o e, standardih je zelo pomemben, zato bi se rad e, zahvalil pri gospe poročevalki, da nam je uspelo e, sedaj posredovati tako pomembno zakonodajo in jo prenoviti oblikovanje standardov je danes pomembni dejavnik, ki vpliva na trg. Dostopnost eh, do standardov in možnost sodelovanja pri oblikovanju standardov je pomembna komponenta za konkurenčnost podjetij vendar pa tukaj ne smemo pozabiti tudi na vlogo novih tehničnih specifikacij na področju IKT. Prepričan sem, da predlagani instrument o tehničnih specifikacijah pomeni učinkovit instrument v podporo IKT. Standardizacijski sistem mora igrati ključno vlogo za dobro delujoči notranji trg, kot predvideva tudi direktiva o storitvah poročevalki je uspelo ukorporirati v to besedilo vse pomembne komponente in to se mi zdi pomembno za nadaljni razvoj Evropskega sistema za standardizacijo. Hvala. Grazie. Hvala lepa. Za skupino EFD, spoštovani kolega Paška, za eno minuto. Važena pani komisarka, Spoštovana gospa komisarka, spoštovana gospa predsedujoča, zelo cenim namen komisije, da izboljša okolje za poslovanje in trgovino, kar je izjavljeno v predlagani uredbi. To pa je mogoče narediti z modernizacijo načela standardizacije. Naj povdarim, da eh, trenutno eh, sistem dobro deluje, zato moramo natančno oceniti vse spremembe, ki bi jih sprejeli. Tu gre tudi za spoštovanje osnovnih načel mednarodne standardizacije. Nacionalna zastopanost je med njimi. Potem so tu še načela, ki so povezana z mirovanjem. Zato mislim, da so členi eh, preohlapno oblikovani, kar lahko povzroči razlage pri oziroma razlike pri razlagu. Zato je treba upoštevati predloge sprememb, ki sta jih predlagala odbo, uh, ustrezna odbora. Hvala lepa. Odbor za trgovino in odbor za industrijo. Hvala lepa. Sedaj pa druge govornike. Najprej gospa Bastor, dve minute. Najlepša hvala, gospa predsedojoča, kolegice in kolegi, gospa komisarka. Dovolite mi, da najprej Kolegici Komi čestitam za odlično upravljeno delo. E, to je e, vprašanje, ki je življenskega pomena za prihodnost Evrope. In e, v naši družbi se spremembe vedno bolj hitro dogajajo, zato potrebujemo tudi sistem standardizacije, ki bo učinkovit in pa ustrezno ažuriran. Zato moramo zagotoviti tudi delovanje notranjega trga, eh, boljšo varstvo potrošnikov in istočasno varovati okolje. Vse to je bistvenega pomena. Vendar pa pri tem ne smemo pozabiti na tehnični eh, napredek in na medsebojno povezljivost različnih sistemov na tistih področjih, kjer je prisotna IKT. Kot je rekel predsednik Monti, potrebujemo novo strategijo za enotni trg in zato je nujno tudi modernizirati standardizacijo. Pri tem moramo natančno preučiti obstoječe postopke standardiziranja, tako da bomo izkoristili prednost trenutnega sistema in pa da bomo istočasno vzpostavili ustrezno ravnotežje med nacionalnim in evropskim nivojem. Sedaj v bistvu govorimo o teh eh, stvarih, o teh eh, ciljih. Poročevalka eh, tudi zagovarja te cilje. Je proti fragmentaciji, kajti fragmentacija povzroča transakcijske stroške in nasplošno zvišuje, zvišuje stroške. Treba je olajšati dostop do standardov majhnim in srednjim podjetjem, upoštevati njihove eh, Eh, potrebe, ravno tako upoštevati različne eh, skupine, eh, interesne skupine za okolje, treba upoštevati potrebe ljudi za invalidnosti. Vse to moramo upoštevati pri oblikovanju evropskih standardov, zato da bomo zastopali javni interes. In to bo seveda prispevalo k hitrejšemu uvajanju evropskega projekta za inovacije. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa ima besedo gospa Gebhardt. Dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedojoča, spoštovane gospe in gospodje. Če se navežem na to, kar je povedala gospa Šadelmoze, da nimo, da bi imeli ključek v seboj in da bi vsak računalnik imel različen dostop oziroma vnos za to, ta ključek in da bi zato morali kupiti različne adaptore. Že ta primer kaže, kako pomembna je standardizacija in kako to vpliva na vsakodnevno življenje državljanov, pa tudi kako lahko to področje olajša življenje podjetij. To je zelo pomembno vprašanje, torej, o katerem danes razpravljamo. V Evropskem parlamentu nam je uspelo doseči številne uh, popravke besedila komisije in zato bi se uh, zahvalila tako poročevalki kot tudi naši poročevalki v senci, obesto pravili odlično delo. Tukaj bi spostavila dve temi, glede na to, da je čas omejen. Dve stvari sta nam bili zelo pri srcu oziroma zelo pomembni. Kot prvo je šlo za zaščito MSP-jev, ki so nam bila zelo pomembna, kajti hoteli smo poskrbeti, da bi standardizacija ne bila nekaj, kar oblikujejo le velike, temveč da bi se ob tem spoštovali tudi interesi majhnih, kajti seveda je vedno neka nevarnost, da se pri tovrstnih projektih uveljavljajo veliki, potem pa se mali lahko temu le prilagajajo trajajo, kar lahko pomeni velike stroške. In uspelo nam je poskrbeti tudi za to, da se bodo na tem področju zagotovila tudi finančna sredstva in podpora. Kot drugo nam je bilo pomembno tudi, da izuzamemo del storitev, ki so sedaj na novo vključena v ta proces. Še zlasti smo želeli izvzeti storitve v splošnem gospodarskem interesu in to, kar je pomembno za svobodne poklice. Kajti na tem področju je lahko standardizacija zelo nevarna, kajti tukaj gre za ustvarjalnost, za prožnost uh, tistih, ki zagotavljajo storitve. Tako da tukaj mislim, da smo lahko dosegli zelo dober kompromis, ki ga lahko podpremo kot politična skupina. Ampak kot rečeno, bilo, treba je bilo upraviti veliko dela in upamo, da nam bo pot prihodne lažja. Hvala. Grazie. Hvala lepa. Sedaj ima besedo gospa Galpeč za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovana gospa komisarka. Dovolite, da se najprej zahvalim in čestitam poročevalki, ki je opravila izvrstno delo in eh, je eh, uspešno sklenila ta dolg proces. Kar zadeva standardizacijo, se strinjam, eh, ta proces je treba pospešiti, hkrati pa bi želela povedati tudi, da tega postopka ne smemo žrtovati na račun kakovosti. Menim, da je treba pospešiti raven upravljanja tega postopka, organi, standardizacije in tisti, ki so teh standardov potem deležni, morajo v tem procesu sodelovati in vse proces mora biti tudi transparenten. Mislim, da lahko komisija eh, k temu marsikaj pripomore, še zlasti s pospešitvijo začetka in konca postopka pri podpisovanju. Eh, pogodb in pri certificiranju storitev. Strinjam se s tem, kar je povedala poročevalka. Tukaj se moramo opreti tudi na že obstoječe procese standardiziranja in strinjam se tudi, da dostop do standardov ne zadeva le cene oblikovanja standardov. Uh, Vesela sem, da se daj vse v ta proces vključujejo tudi nacionalni organi, kajti s tem lahko znižamo stroške in s tem lahko za niže cene oblikujemo svežnje standardov. Pomembno je seveda tudi, da v ta proces standardizacije vključujemo MSP in druge zainteresirane strani in deležnike. Doslej, po mojem mnenju, ni bilo nekih ovir za udeležbo MSP-jev. Pogosto niso bili zainteresirani za sodelovanje, pogosto jih je pri tem oviralo tudi dejstvo, da je bilo sodelovanje povezano s stroškom in zato so bili MSP-ji pasivni. Zato menim, da moramo sedaj najti metode, s katerimi bomo motivirali majhne in srednje velika podjetja. Uh, poročevalka je po mojem mnenju pripravila predlog, ki dejansko prispeva k temu, da bo Evropa konkurenčnejša in trajnostnejša. Menim, da lahko to poročilo podpremo vsi in uh, podpiram ga s vsem srcem. Hvala lepa. Sedaj pa dobi eh, besedo gospa Vajla za minuto in pol. Ja, frau präsidentin liebe kolleginnen und kollegen! malce sem se zapletla. dovolite da se najprej zahvalim poročevalki in celotni ekipi poročevalcev v senci ti so zaslužni za ta predlog o katerem bomo odločali jutri. veliko smo že povedali o koristi standardov ampak še sama bi imenovala dva primera ki se nam zdita eh, povsem samoumevna. Naprimer, skupni napajalnik za eh, mobilne telefone in eh, podobni primeri. Brez standardov to ne bi bilo mogoče. Žal pa družba ne ve veliko, kako se standardi oblikujajo. Parlament ni tisti, eh, pa tudi prihodnje ne bo, ki tu sodeluje, temveč gre za nacionalne in mednarodne ustanove, kot sta CEN in CENELEK. To so tiste organizacije, ki oblikujejo standarde. 25 zadnjih let je Eh, bil dober čas, vendar pa se je pojavilo tudi nekaj pomankljivosti, ki jih moramo sedaj eh, odpraviti. Trajanje standardiza, oblikovanja standardov je bilo predolgo in tudi predrago. Mislim, da smo sedaj te pomankljivosti odpravili s tem predlogom in da bo sedaj dostop do procesa standardizacije tudi uh, um, dostopnejši oziroma večji tudi za majhna in, podjet, majhna in srednje velika podjetja in hkrati bomo tukaj uh, omogočili večjo povezanost vseh deležnikov. In zadnje, kar zadeva sprejemanje standardov. To bomo morali še preveriti, ugotovili še bomo, kakšno bo sprejemanje standardov. Uh, Eh, nemški inštitut DIN je imel sprva precejšnje pomisleke, mislim pa, da so jih sedaj odpravili in tudi MSP-ju hesno so mi povedali, da so sedaj zadovoljni s tem kompromisom in s tem poročilom poročevalke in odbora IMKO in da ta ta um, tekst sedaj pris, prinaša marsikatero izboljšavo za prihodnost. Najlepša hvala. Zdaj pa v imenu oziroma v, kot začetek postopka ujemite pozornost uh, predsedujoče, KHDI. Uh, gospa Mazej Kukovič. Uh, zahvaljujem se poročevalki in uh, vsem poslankam in poslancem, ki so sodelovali pri tem procesu nadgradnje standardizacije. sama imam izkušnje kaj je pomenilo za srednje veliko podjetje standardizirati procese kako težko je bilo zato je to največji doprinos danes k srednje velikim in malim podjetjem pri ikt ju pa se moramo spomniti billa gatesa ki je že več kot pred desetimi leti zapisal in povedal da pri vsaki rešitvi najprej razmišlja o tem kako jo bo standardiziral in tako je microsoft tudi gradil in nadgrajeval vse rešitve. Posebej pa bi opozorila še na storitve, na katere je potrebno dati poseben povdarek, seveda na evropskem nivoju, mogoče pa tudi res nadaljevanje sodelavo z Indijo, Rusijo in ostalimi rastočimi trgi. Hvala. Grazie, la parola all'onorevole Tikau. Hvala lepa, gospa Tikau standardizarea europeană consolidează competitivitatea mediului de Standardizacija bo povečala konkurenčnost eh, evropskega gospodarstva in eh, potrebno je eh, eh, spoštovati standarde, saj so pomembni za konkurenčnost podjetij, zlasti za majhna in srednja podjetja. Njihovo sodelovanje v samem postopku standardizacije je bistvenega pomena za tehnološki razvoj. Standardi morajo spodbujati majhna in srednja podjetja, da bodo ponudila inovativne rešitve za eh, vse poskuse pri standardizaciji. Treba zagotoviti tudi njihovo večjo zastopanost na nacionalni ravni. To eh, bo lahko zelo učinkovito, če se bodo znižali stroški in pa če bodo odpravljene jezikovne ovire. Pri tem moramo razmišljati tudi o možnosti glasovanja majhnih in srednjih podjetij v mednarodnih organizacij. Eh, odbor ITRE je razmišljal o več sistemih, kako določati cene in pa posebne tarife za svežnje eh, standardov tako da bi lahko eh, majhna in mikropodjetja eh, dobila nižje cene. Hvala, gospa Koferati. Grazie, grazie presidente. Volevo rivolgermi. Gospod Koferati, hvala. Najprej bi povedal nekaj za gospo komisarko. Mislim, da ste rekli, da je delo poročevalke izvrstno. Mislim, da so, sta odbora eh, sedaj obogatila besedilo, še zlasti, ko govorimo o udeležbi vseh zainteresiranih straneh v procesu sprejemanja standardov, potem uvedba socialne klauzule, sodelovanje MSP-jev. Vse to je bilo zelo pomembno in ni bilo samo, eh, samo po sebi umevno. Sodelovanje deležnikov lahko v veliki meri poveča kakovost končnega rezultata. Kar zadeva storitve, se mi zdi, da smo tukaj dosegli določeno ravnovesje, vendar pa uh, je treba v prihodnosti razmisliti o postopku, ki bo omogočil harmonizacijo, ki ne bo predstavljala bremena za državljane ali pa ki ne bo overi, ovirala konkurenčnosti. Seveda je to delo Eh, čudovito, ampak morda bi bilo treba že zdaj razmišljati o tem, kaj nas še čaka. Hvala lepa, gospod Harbor, naslednji. Uh, Gospa predsedujoča, kot eh, predsednik odbora želim čestitati vsem članom odbora, ki so tako trdo delali na tem eh, odličnem rezultatu. Mislim, da to besedilo resnično pomeni pomembno izboljšavo pomembnega dela notranjega trga in treba je zapisati danes in gotovo bo komisarka to priznala, da gre za prvi del zakonodajnega dela na področju notranjega trga, o katerem bomo glasovali jutri. Še nekaj bi želel jasno povedati. Glede na to, kako je ta tema pomembna in glede na to, kako na tisoče ljudi po Evropski uniji, ki sodelujejo pri procesu standardizacije, spremljajo ta proces. Kako pomembno je torej, da smo to odločitev sprejeli ob upoštevanju vseh koordinat in tukaj je gospod Kožušnik vodil pomembno delo. Tukaj smo opravili strateško poročilo o standardih pred kakšnimi 18 meseci. Na ta način smo omogočili čas za posvetovanje, preden smo imeli pred sabo besed zakonodajno besedilo. Mislim, da je to nekaj, kar bo pomenilo pomembno prednost. Tudi to ves me veseli, da so tukaj moj, tudi moji kolegi iz odbora Envi kaj, kar dokazuje tudi to, kako eh, velik pomen tudi oni pripisujejo temu doseju. Tako da mislim, da bo jutri ta predlog deležen močne podpore tega parlamenta. To je odraz pomembnosti te teme, pri kateri so, je sodelovalo toliko članov iz različnih političnih skupin. Le tako smo lahko dosegli ta odličen rezultat. Hvala. Eh, grazie, onorevole Manders, lei vuole. Hvala lepa. Gospod Manders, ste želeli kaj povedati? Izjemoma vam dam besedo. Er Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Resnično se opravičujem eh, za zamudo. Imel sem težave v prometu žal nimamo evropskih standardov za promet še na evropski ravni. Najprej bi želel čestitati Lari Komi za odlično sodelovanje. To, kar je pravkar povedal Malcolm Harbour, je res. Sodelovanje tukaj je bilo izjemno in menim, da je to dobro za industrijo, za naše gospodarstvo in tudi za potrošnika. V Evropi imamo vodilno vlogo pri določanju mednarodnih standardih. Tako lahko Evropa igra pomembno vlogo na mednarodnem odru. Zato je pomembno, da je proces oblikovanja standardov preprostejši. Pred nekaj leti sem se pogovarjal s komisarjem Günterjem Verheugnom in eh, govorila so o tem, kako bi poenostavili raznolikost napajalnikov za mobilne telefone in napajalnikov za iPade. Govorila smo o tem, kako bi bilo uh, preproste za industrijo, če bi lahko te napajalnike uh, poenotili. Še enkrat najlepša hvala Lari za vso sodelovanje. Hvala lepa, sedaj pa dajemo besedo gospe komisarki Redingovi. Madame la commissaire, s'il vous plaît. Excusez-moi, madame. Go Se upravičujem, gospa uh, predsedujoča. Dve vprašanje sta bili eh, naslovljeni nami. Zadnje, gospoda Mandersa. Obstaja prostovoljen dogovor med Evropsko unijo in industrijo, kar zadeva harmonizacijo napajalnikov. In seveda bo ta dogovor zelo pomemben za potrošnike. Potem eh, je bilo še eno vprašanje o standardizaciji storitev in gospe um, čla, um, poslanki bi povedala, da ta uredba omogoča oziroma utrjuje možnost, da se standardi uporabljajo kot orodje pri harmonizaciji sektorja storitev. Ampak ob tem se ne morem bolj strinjati, Eh, oziroma se lahko zelo strinjam s tem, kar je povedal gospod Malcolm Harbour. Dejansko je eden od dvanajstih ukrepov za krepitev rasti in zaupanja v akt eh, o, mal, o notranjem trgu, ki ga je komisija sprejela leta 2011. To je dobro za industrijo, za potrošnike, za gospodarstvo kot celoto in mislim, da je treba vedeti tudi, kot so povedali mnogi poslanci, da gre tukaj za evolucijo in ne revolucijo. Skratka, uredba temelji na stebrih že uspešnega uspe, uh, sistema in uh, poskuša zagotoviti nek dosleden in celovit evropski instrument, ki ne bo le podpiral izvajanja evropskih ukrepov, temveč bo tudi spodbujal eh, konkurenčnost evropskih podjetij po vsem svetu. Tako da bom hvaležna poslancem Evropskega parlamenta, če bodo v veliki meri glasovali za ta zelo pomemben zakonodajni akt. Grazie. Hvala lepa, gospa komisarka. Sedaj pa dajemo besedo. Gospe poročevalki, Lara, prosim. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, kolegice in kolegi, s to razpravo sem zelo zadovoljna. To uredbo smo ustrezno predstavili in tudi podarili najpomembnejše stvari. Želimo zagotoviti, da bi evropski trg bil bolj konkurenčen na mednarodni sceni. To potrebujemo v Evropi. Potrebujemo boljši, enostavnejši sistem standardizacije. Mislim, da bo to neposredno vplivalo na eh, življenje ljudi. Eh, gospa Šaldemozer je čisto pravilno ugotovila, da bo to izboljšalo življenje ljudi. Moramo pa eh, razumeti, kako bomo branili svoje argumente. Istočasno moramo imeti tak sistem, eh, tak evropski sistem, ki bo tudi z mednarodnega vedika konkurenčnosti. Eh, strinjam se z gospodom Švabom. Potrebujemo več uredb in manj direktiv. E, tako kot je to podaril tudi profesor Monti in kot je to podaril komisar Barnier. To je prava pot naprej. Tako bomo ustvarili unijo, ki ne bo samo neka ekonomska unija, ampak ki bo tudi politična unija in ki jo bomo lahko imenovali evropske. Hvala lepa. E, s tem bomo zaključili to razpravo. Jutri opovdne bomo glasovali. Sedaj prehajamo glede na dnevni red na poročilo o elektronski identifikaciji govedi in takoj bom za štiri minute dala besedo poročevalki. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kolegice in kolegi.